Um, Gospe in gospodje, vem, da se nam bo nekaj poslank in poslancev še pridružilo kasneje, kajti so na sestankih, potem pa bližamo se božičnim in novoletnim praznikom. In želel bi v naši sredini pozdraviti ministra Berna Tonisa in ministra Bara Kauskasa, ki bosta spregovorila imenu litvanskega predsedstva in nam podala oceno delovanja eh, litovskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev, torej PNZ. Vsekakor je to bilo zelo dobro srčno predsedstvo, naklonjeno pozitivno predsedstvo, to že lahko rečem. Vendar še nismo dokončali celotnega dela z eh, litovskim predsedstvom, zlasti ko gre za področje varstva osebnih eh, podatkov, ko pa gre za evropski nalog, eh, preiskovalni nalog, pa se mi zdi, da smo naredili kar napredka in nasplošno v boju proti kriminalu, zlasti organiziranemu. Najprej bom njima dal besedo, potem pa boste gotovo želeli dodati vprašanja oziroma pokomentirati njuno predstavitev gospod eh, minister Bernatonis je prvi. Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najprej naj se vam zahvalim za priložnost, ki ste mi jo dali, da vam predstavim rezultate litovskega predsedstva na področju pravosodja. Kajti sam sem minister za pravosodje. Čeprav je to bilo prvo predsedovanje Litve svetu Evropske unije, so rezultati, ki smo jih dosegli in delo, ki smo ga upravili, kar dobri. Vsi člani našega tima so prispevali k doseganju ciljev našega predsedstva, ki smo vam jih eh, predstavili julija letos. Seveda, te rezultate ne bi mogli doseči brez eh, podpore in sodelovanja z evropskimi inštitucijami. Zato naj se zahvalim Evropskemu parlamentu in eh, poslankam in poslancev, zlasti pa članom tega odbora za sodelovanje in pomoč, ki smo je bili deležni v času našega predsedovanja. V času predsedovanja prepričan sem, smo bili udeleženi zelo eh, tekočega zakonodajnega postopka, zlasti, ko gre za celo vrsto zakonodajnih predlogov. Upam, da niste razočarani z rezultati predsedstva in te rezultate bi se daj želel na kratko predstaviti. V času našega predsedovanja smo se osredotočili na tri glavne cilje ustvarjanje eh, verodostojne, odprte in rastoče Evrope. Na področju pravosodja smo se osredotočili na ukrepe, ki bi povrnili eh, zaupanje državljanov v Evropsko unijo, ki bi okrepili gospodarstvo za poslovanje, zagotovili finančno eh, stabilnost, okrepili eh, gospodarsko in monetarno unijo ter zagotovili mm, varovanje finančnih interesov Evropske unije. Sprejeli smo tudi skupine sklepov na področju temeljnih previc. Veliko pozornosti smo namenili okrepitvi odnosov Evropske unije s tretjimi strankami, zlasti z državami vzhodnega partnerstva. En od eh, horizontalnih ciljev je bilo ustvariti verodostojno Evropo z stabilnimi financami in ustreznim upravljanjem gospodarstva. Delali smo na področju eh, svobode, varnosti in pravice, ko gre za ponovno ustvarjanje zaupanja državljanov v Evropsko unijo in na ta način smo ustvarili bolj verodostojno Evropsko unijo. V zadnjih šestih mesecih smo se osredotočili na konsolidacijo eh, varovanja naših eh, finančnih interesov, zlasti z sprejemom cele vrste zakonodajnih aktov in pobud na področju kazanskega prava. Na ta način smo ustvarili verodostojno Evropo, zlasti na podlagi direktive o eh, varstvu evra in drugih valut, ko gre za kriminalne dejavnosti, Poleg tega smo zagotovili ustrezno eh, varovanje evra in drugih valut pred ponarenjem. Z nacionalnega stališča mislim, da smo tukaj dobili veliko podpore. Končali smo pogajanja o tej pobudi, prišli smo do skupnega stališča v svetu oktobra letos. Pogajanja z Evropskim parlamentom v zvezi s tem predlogom so bila konstruktivna in bodo uspešna in upam, da bomo v prvi obravnavi lahko uspeli doseči sporazum. Naslednja pomembna prednostna naloga predsedstva je direktiva o zamrznitvi in zaplembi premoženske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem. Veseli smo, da smo v času predsedovanja dosegli sporazum s parlamentom v zvezi s tem predlogom. Odobritev tega predloga je po našem mnenju velik korak naprej k zagotavljanju tega, da mm, kriminalna kazniva dejanja ne bodo prinašala premoženske koristi. Čeprav je tukaj bilo nekaj različnih stališč institucijami, smo vendarle lahko skupni kompromis lahko sprejeli za ta zakonodajni predlog. Moniki Luizi Makovej, poročevalki odbora Libe, bi se želeli zahvaliti za njen prispevek pri eh, spremanju tega zakonodajnega akta. Želel bi izraziti tudi zadovoljstvo, da po dveh letih pogajanj z Evropskim parlamentom smo dosegli sporazum o Evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. V tem pravnem inštrumentu smo na podlagi skupnih naporov ustvarili ravnotežje med preiskovalnimi interesi in varstvom človekovih pravic. Na ta način smo ustvarili enotni sistem za spiranje dokazov, zasnovan na načelu vzajemnega priznavanja. Na ta način bomo lažje sodelovali med seboj, če se hočemo uspešno lotiti uspešnih uh, preiskovalnih dejanj. Želeli bi se zahvaliti poročevalcu odbora Libe, Nuni Melu, za zelo konstruktivno sodelovanje, ko smo iskali dogovor, ko gre za ta zakonodajni akt. Upamo, da bo direktiva sprejeta čim prej v prihodnosti. V času litovskega predsedstva smo začeli tudi z trilateralnimi dialogi v zvezi z predlogom direktive Evropskega parlamenta in sveta v zvezi s kazenskimi sankcijami za tako imenovano insiderstvo in manipulacije na trgu. V času našega predsedovanja so potekale intenzivne pogajanja z Evropskim parlamentom sodelovanje s svetom, ko gre za oziroma delo sveta na tem zakonodajnem predlogu še teče naprej. Velik napredek smo dosegli v času našega predsedstva in na ta način smo lahko računali na napore in konstruktivizem uh, eh, se strani članov in članice odbora Libe. Upam, da bomo do konca našega predsedovanja dosegli dogovor o glavnih elementih eh, predloga zakonskega akta na tem področju. V času našega predsedovanja smo se osredotočili tudi na predloge komisije za ustanovitev Agencije Evropske unije za kazansko pravo in na ustanovitev uh, urada Evropskega javnega uh, tožilca. Na svetu PNZ je večina ministrov podprla ustanovitev urada uh, javnega, evropskega javnega tožilca. Vendar o tem predlogu bo treba uh, voditi razprave še v prihodnosti. V kratkem času od predstavitve tega predloga mislim, da smo naredili velik eh, napredek v zvezi z večino vprašanj, o katerih teče razprava na eh, ravni strokovnjakov, kot naprimer pristojnosti bodočega urada javnega tožilca. Čeprav Ne moremo reči, da bo ta prihodni pravni sistem kmalo zaključen, pa vendar lahko rečem, da so glavne značilnosti tega urada že znane. 16. in 17. septembra smo skupaj z Evropsko komisijo in Cepolom organizirali uspešno konferenco, na kateri smo razpravljali o tem predlogu. V prihodnosti bomo morali upoštevati stališča nacionalnih parlamentov tudi. To je povdarjala večina ministrov za pravosodje na zasedanju sveta decembra letos. Tudi komisija podpira naše stališče, ki smo ga 27. novembra v sporočilu dobili od nje, je dobro. Urad eh, Evropskega javnega tožilca bo zasnovan na predlogu in delovanju Eurojusta in to bo seveda pomenilo tudi naslednji korak v delovanju Eurojusta. Ko gre za boj proti čezmenjemu eh, kriminalu, je treba zagotoviti bolj učinkovito delovanje Eurojusta. V delovnih skupinah, ki so razpravljali o tem, so od septembra naprej analizirali prve tri, eh, prva tri poglavja predloga uredbe. Upamo, da bodo nadaljne pogajanja intenzivno potekala o tem predlogu. Če upoštevamo dejstvo, da je štokholmski program tisti, ki se osredotoča na interese in potrebe državljanov Evropske unije in če upoštevamo, da je leto 2013 eh, Evropsko leto državljanov, je predsedstvo se veliko eh, krat osredotočilo na varovanje človekovih pravic, na enakost spolov in na zmanjševanje. Eh, diskriminacije. Zato bi želeli izraziti zadovoljstvo s pričo skupnega eh, sporazuma, ki smo ga dosegli, ko gre za programe za izvajanje teh eh, ciljev. Gre za program pravice in program za enakost in državljanstvo Evropske unije. Svet in Evropski parlament sta dosegla dogovor v zvezi s tema predlogama in s tem smo zadovoljni. S tesnim sodelovanjem med obema zakonodajnima institucijama smo zagotovili, da bo predlog lahko sprejet še do konca tega leta. Decembra, 10. decembra je na plenarnem zasedanju eh, pa Evropski parlament sprejel ta predlog, s tem smo zadovoljni in včeraj je svet eh, uradno potrdil to. Zahvaliti se želim. Luigiju Berlinguerju in drugim poročevalcem in Evropskemu parlamentu nasploh. Glede na to, da se bližamo koncu Evropskega leta Evropskega državljanstva, je, so sklepi sveta bili sprejeti ti povdarjajo, da je treba bolje uh, informirati, obvestiti evropske državljane o njihovih pravicah in zagotoviti, da jih bodo lahko izvajali brez vsakih ovir v vsakodnevnem življenju. Ti sklepi se osredotočajo na cilje odpravljanja ovir za prosto gibanje delavcev, študentov in uh, pripravnikov v Evropski uniji. Gre za zaščito. Uh, ranljivih skupin evropskih državljanov, gre za zagotovitev večje dostopnosti do informacij in za zagotovitev sodelovanja državljanov v demokratičnih procesih. Evropsko državljanstvo in državljani Evropske unije so bili predmet konference, ki smo jo organizirali v Vilni in ki je bila posvečena evropskemu državljanstvu. Tudi Evropski parlament je decembra letos sprejel ustrezno resolucijo. Ta konferenca je bila povzetek vsega dela in doseženih ciljev, ko gre za zagotavljanje pravic državljanov Evropske unije. Tudi smernice na tem področju smo sprejeli na tej konferenci. Na pobudo Litve smo povabili tudi eh, predstavnike nevladnih organizacij iz držav vzhodnega partnerstva, ki so sodelovali na tem sestanku kot opazovalci. Na ta način so se lahko seznanili z dejanskim situacijo evropskih državljanov, lahko so se pogovarjali z njimi in na ta način se seznanili z vrednotami evropskega državljanstva. Nadaljevali smo delo, ko gre za za priključitev Evropske unije konvenciji o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah. Eh, sodišče Evropskih skupnosti smo zaprosili, da nam posreduje eh, mnenje o osnutku eh, pristopne izjave Evropske unije tej konvenciji. Predsedstvo je poslalo s tem v zvezi dopis podpredsednici Evropske komisije Vivian Redding in zaprosilo za konsolidiran eh, osnutek notranjih eh, pravil oziroma eh, poslovnika. Komisija nam je odgovorila, da nam bodo poslovali to besedilo šele, ko bo sodišče izrazilo svoje Eh, mnenje, vendar kljub temu se je nadaljevalo delo na pripravi tega pravilnika. Decembra je svet sprejel dve skupini sklepov, ki se nanašajo na temeljne pravice. Sklepi prve skupine so se nanašali na oceno Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Predsedstvo je uporabilo te sklepe zato, da je eh, prispevalo k delu komisije, preden bo pripravila predloge uh, ko gre za uredbo za ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Pozitivno smo ocenili delo agencije. Sklepi pa so tudi vsebovali priporočila o tem, kako optimirati delovanje in sodelovanje agencije z ostalimi institucijami in državami članicami. Dokončni sklepi sveta so bili pripravljeni na pobudo predsedstva in sprejeti decembra in se nanašajo na boje proti eh, kaznjivim dejanjem eh, povezanim z sovraštvom. Na ta način smo ozavestili državljane Evropske unije v zvezi s te vrste kaznjivimi dejanji. Eh, pravili smo tudi predloge za bolj učinkovit boj proti tem kaznjivim dejanjem v Evropski uniji država članica. Konferenca ki je organiziralo predsedstvo skupaj z agencijo eh, novembra letos, je pripravila temelje za te sklepe. V uvodu govorimo o obsojanju vseh kaznjivih dejanj povezanih s genocidom, z vojnimi eh, zločini in z zločini, ki so jih eh, povzročili vsi totalitarni režimi. Naslednje, e, rastoča Evropa. Tukaj smo se osredotočili na zakonodajne okrepe, ki lahko prispevajo k spodbudi gospodarske rasti v Evropski uniji. Reforma, svežen reform na področju varovanja podatkov je zelo kompleksna pobuda. Cilj je ustvariti ravnotežje med zagotavljanjem človekovih pravic na eni strani in pospeševanjem gospodarske rasti na drugi strani. Pri tem se odzivamo na globalizacijo in na razvoj informacijskih tehnologij. Svežen reform na področju varstva podatkov je ena od prednostnih nalog eh, litovskega predsedstva. Nadaljevali smo z delom eh, irskega predsedstva na ekspertni in politični ravni. Reforma eh, varovanja podatkov je bila predmet razprav eh, strokovnjakov, ki je trajala več kot 20 dni skupaj. Tudi na neformalnem sestanku ministrov za pravosodje in notranje zadeve, ki je bil julija letos v Vilni, smo o tem razpravljali. Decembra je svet razpravljal o najbolj pomembnih vidikih predloga komisije za splošno uredbo o varstvu podatkov. Gre za koncept vse na enem mestu. Predsedstvo je upoštevalo pripombe držav članic in se potrudilo najti kompromis na tem področju. Želel pa bi povdariti, da smo se resnično potrudili, zlasti po oktobrskem uh, svetu ministrov, da dosežemo soglasje v zvezi z modelom vse na enem mestu. To je namreč eno glavnih zadev v predlogu, ki še ni razrešena na ravni sveta. Intenzivno delo smo opravljali v zvezi s to zadevo v času našega predsedovanja, vendar ministri niso sprejeli dokončnega sklepa o bistvenih elementih predlaganega mehanizma vse na enem mestu. Šlo je za pravne pomisleke, zlasti, eh, če bi podjetja poskušala uporabljati ta mehanizem, bi to bilo nesorazmerno z možnostmi zagotavljanja Eh, varstva temeljnih pravic, ki jih imajo državljani sami. Strinjamo se, da je reforma področja varstva podatkov potrebna, vendar zaradi pomena te reforme je treba zagotoviti, da bomo prišli do zelo kakovostne uredbe, ki bo lahko dolgo časa veljala, ki bo dodala vrednost notranjemu trgu in ki bo okrepila konkurenčnost evropskih podjetij. Vendar ne moremo žrtvovati varovanja eh, pravic naših državljanov v imenu tega mehanizma. To bo verjetno ena od prednostnih nalog, ko gre za naslednjega člana eh, trija predsedstev, to je Grčije. In upamo, da bo prišlo do dokončanja razprave o tem, da se jo čim prej. Dejstvo, da je Evropski parlament že pridobil mandat za začetek dialoga s svetom, je gotovo dober korak naprej v tem smislu. Ne na zadnje, je bila še tretja prednost predsedstva ustanovitev ali ustvarjanje odprte Evrope. Pomembno je pokazati, da kljub trenutnim izzivom Evropa ostaja odprta. V zadnjih šestih mesecih smo krepili in razvijali sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva. Oktobra je potekalo, eh, potekal prvi sestanek ministrov pristojnih za eh, PNZ z ministri iz držav vzhodnega partnerstva v zvezi s to prednostno nalogo. Na tem sestanku so predstavniki držav, ki so se udeležili tega sestanka, eh, se zavezali k sprejemanju konkretnih korakov za okrepitev sodelovanja na področju PNZ med Evropsko unijo in državami članicami vzhodnega partnerstva. To je bil prvi korak za ene in druge v smeri eh, bolj globljenega sodelovanja. Upamo, da bo to postala redna praksa tesnejšega sodelovanja med enim in drugimi. Julija sem vam predstavil eh, predno, prednostne naloge, oziroma to sem naredil eh, na svetu Evropske unije. Takrat sem povdaril, da bo predsedstvo morda se lotilo tudi nekaterih zadev, ki niso bile del našega programa, ki pa poznajo postati pomembne. Gre za razkrivanje informacij, ameriški eh, agenciji, nacionalni agenciji za varnost. Tukaj s tem v zvezi se je pojavilo veliko zapletenih in eh, problematičnih vprašanj, zlasti ko gre za varovanje pravic državljanov EU. Hvaležni smo Evropskemu parlamentu, ki je izrazilo pomisleke in zaskrbljenost zaradi kršitve zasebnosti podatkov in ki je napovedalo pobudo ki naj bi se nanašala na boj proti eh, množičnemu nadzorovanju državljanov Evropske unije. Svet je tudi predlagal ustvaritev, ustanovitev posebne ad hoc delovne skupine med ZDA in EU na področju varovanja podatkov. Dobro je, da so ZDA pokazale nekaj pripravljenosti odzvati se na naše pomisleke, zlasti glede na neenakopravno obravnavo državljanov ZDA na eni in EU na drugi strani. Naj povdarim naslednje. V odziv na veliko uh, zahtev so strani ZDA v zvezi z pobudami, ki naj bi jih vključili v našo razpravo o reformi politike nadzorovanja ZDA, da je torej prispevek držav članic in Evropske unije nekaj, kar je decembra na sestanku svet odobril in to smo potem posredovali z EDA. Pomembno je, da nadaljujemo s tem dialogom in da ustrezno ocenimo ukrepe, ki jih je moč tukaj uporabiti. Kot predsedstvo sveta smo seveda upoštevali tudi štokholmski program, ko smo določali strateške smernice za področje svobode, varnosti in pravice, ki bodo nehale veljati konec naslednjega leta. Zato smo na neformalnem sestanku ministrov PNZ Julija v Vilni spodbudili začetek političnih razprav za bodoče smernice. Države članice smo prosili, da pripravijo svoje predloge v zvezi s smernicami in načeli na področju pravosodja in notranjih zadev v pisni obliki. V času našega predsedovanja so se nadaljevale te razprave na ravni strokovnjakov. Ministri so tudi na decembrskem svetu izmenjali mnenje o tem. V času našega predsedovanja smo pripravili povzetek preliminarnih predlogov držav članic, predstavili smo povzetek tega, in to bomo predali Grčiji, ki bo nadaljevala za to razpravo v naslednjem semestru. Upamo, da bodo razprave tako v svetu kot v Evropskem parlamentu koristni prispevek k določanju bodočih strateških smernic za razvoj na področju svobode, varnosti in pravice. Na kratko bi želel predstaviti rezultate pobud, ki prispevajo k gospodarski rasti Evrope. Svet je sprejel skupno stališče o nalogu za zamrznitev bančnih računov. Nadaljevali smo z intenzivnimi pogajanji na ravni ekspertov, ko gre za predlog uredbe na področju insolventnosti in svet je uspel določiti smernice za nadaljne razprave decembra letos. Svet je tudi sprejel skupno stališče v svezi z dopolnitvami eh, uredbe Brusel 1. Države članice še naprej intenzivno razpravljajo o inštrumentu evropskega trgovskega pra, eh, prava. Spoštovane gospe in gospodje, to so glavni rezultati na področju pravosodja v času litovskega predsedstva Svetu Evropske unije. Vendar, poleg teh prioritet smo delali tudi na drugih dosjejih, da bi zagotovili uspešno predsedovanje in otepljive rezultate. Zadnjih šest mesecev je bila ena faza v naši zgodovini, ko je šlo za konsolidiranje sodelovanja in med državami članicami in evropskimi institucijami. V imenu celotnega predsedstva bi se želel še enkrat vam vsem zahvaliti za vaše sodelovanje in pomoč, ki ste nam jo nudili v zadnjih nekaj mesecih. Upam, da se koncem našega predsedovanja napori za doseganje skupnih ciljev ne bodo prišli do konca. Upam, da bomo nadaljevali eh, s tem delom v okviru eh, partnerstva eh, trija predsedstv in v času grškega predsedovanja. Hvala za vašo pozornost. Ja. To je res zelo celovito poročilo o delu predsedovanja. No, sedaj pa bom zapisal prosil še gospoda uh, Barakavskasa, da, da spregovori. Izvolite. Malo bo imalo nu biti Evroparlament. Dobro dan vsem skupaj. Zelo me veseli, da sem danes tu z vami. Hvala, da ste me povabili na ta sestanek in hvala za besedo. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, člani odbora, ljube gospe in gospodje. Ne nadaljujem tam, ker je zaključil moj kolega, ministr za pravosodje Litve. In ne predstavim področ, delo na področju notranjih zadev. Še predtem pa bi se rad iskreno zahvalil Evropskemu parlamentu in še zlasti tem odboru. To je za nas ključen odbor in vsem poročevalcem za konstruktivno delo in za plodno sodelovanje. Res je to bilo vse skupaj zelo uspešno. Najprej bi predstavil horizontalne zadeve. Še posebej no večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020. Delali smo na štirih uredbah na področju eh, notranjih zadev, imeli smo trialoge, ki so bili zelo intenzivni in delo še naprej poteka. Dosegli smo sporazum eh, glede ukrepov na področju notranje varnosti. Eh, še čakamo pa na dogovor glede ostalih dveh uredb. Cenjeni člani odbora Libe res upam, da bomo dosegli uh, še ta teden sporozum glede preostalih dveh dokumentov. S tem bomo zagotovili, da ne bo prišlo do zamud pri financiranju uh, področja notranjih zadev. Glede na sklepe Evropskega sveta smo začeli politično razpravo o strateških smernicah za nadaljni razvoj evropske politike na področju PNZ. Ne bom ponavljal, kaj smo dosegli, vendar naj povem, da večina držav članic vidi, da moramo uskladiti uh, prihodnje programe s finančnimi uh, usmeritvami. In tu je seveda treba tudi priznati pomen Evropskega parlamenta. Strateške smernice na področju PNZ je treba sprejeti. To je načrtovano za junija prihodnje leto. Eh, to pa seveda mora eh, odražati skupno stališče parlamenta, sveta in komisije. Za litovsko predsedstvo je zelo pomembno, da se ustvarjamo vredostojno, raztočo in odprto Evropo. In zato je zelo pomembno tudi vprašanje zunanih meja. Zato smo se zelo uh, posvečali zakonodajnem svežnju o pametnih mejah. Upravljanje zunanih meja mora omogočiti uh, gladek prehod meja in ugodne uh, pogoje za prehod državljanov tretjih držav. Hkrati pa morajo biti meje takšne, da nam omogočajo učinkovit boj proti kaznjivim dejanjem, proti čezmenu kriminalu, proti terorizmu in drugim oblikam čezmenega kriminala. Torej, poskrbeti moramo za notranjo varnost EU. Skupina za meje v v svetu je pripravila prvo branje direktive za prihode. Eh, prihodnje predsedstvo bo nadaljevalo delo na konsolidiranem besedilu. In potem imamo tu še pobudo o registriranih potnikih. Ta svežen bomo predali našim partnerjem iz Trija, torej grškemu predsedstvu. Potem imamo še pomembno uh, pobudo na tem področju, to je uredba o nadzoru uh, eh, zunanih meja na morju. To delo koordinira Frontex. Ta uredba mora postati učinkovito urodje, zlasti, ko gre za izboljšanje situacije v sredozemlju. Veseli me, da je predsedstvo uspešno doseglo skupni pristop prejšnji teden na Koreperju. Tako imamo sedaj mandat za pogajanje z Evropskim parlamentom in z veseljem ugotavljam, da je že prišlo do prvega sestanka v okviru trialoga in to danes. Upam, da bomo kompromizli tega predloga hitro našli in brez zamud. V tem kontekstu naj omenim še to, da če želimo se izogniti tragedijam, kot smo jim bili nedavno priča blizu otoka Lampedusa, moramo skupaj z Evropsko komisijo ustvariti namensko skupino za sredozemlje. To je bilo tudi rečeno na Evropskem svetu 24. in 25. oktobra. No, naloga takšne uh, skupine je, da pripravi akcijski načrt za izboljšanje situacije. Upamo, da bo Evropski svet ta teden prav tako lahko potrdil ta akcijski načrt. Še ena prednostna naloga v okviru našega predsedstva je, je bil eh, zakonodajni svežen glede uh, legalnih priseljencev dosegli smo uh, do, sporazum glede sezonskih delavcev. S tem bomo preprečili preprečevanje, izkoriščanje uh, sezonskih delavcev in vključili bomo potrebne varovalke, varovalke za to, da začasno bivanje ne postane trajno bivanje. Dosegli smo napredek tudi pri pogajanjih o osebah, ki se jih premesti znotraj podjetja. Upamo, da bo to, kar smo dosegli, dobra podlaga za grško predsedstvo, ki bo, upamo, doseglo sporazum glede tega uh, svežnja. Visoko sposobljeni delavci lahko veliko prispevajo k rasti celotne Evropske unije. Potem predlog za študente, pred, pred, predlog direktive glede študentov in študentov raziskovalcev je zelo zapleten predlog in razprava glede tega mora še se nadaljevati, zlasti glede določenih določb. Tekom predsedstva smo nadaljevali delo glede tega, kako se spopasti z migracijskimi pritiski, s katerimi se soočajo nekatere države. Osredotočali smo se tudi na dialog s tretjimi državami. V, recimo, eh, zaključili smo eh, dialog glede mobilnega partnerstva z Tunizijo. Prav tako pa smo podpisali sporazum z Azerbajdžanom pred nekaj dnevi. Kar zadeva šengenska vprašanja, bi rad izpostavil dve zadevi. Decembrski svet PNZ je na pobudo Litovskega predsedstva sprejel predlog glede opozoril skladno s členom 26 z uredbo 1986 iz 2006 glede druge generacije SIS-2. Torej, izvajanje teh sklepov bo izboljšalo kakovost podatkov, ki se vnašajo v sistem SIS in s tem bomo lahko uh, bolje izvajali eh, sankcije na, podro, eh, na področju uh, eh, SIS-2. Poleg tega smo torej obravnavali tudi vprašanje šengenske zakonodaje za Bolgarijo in Romunijo. Uh, Litva je predlagala, da bi razširili šengensko območje, tako da bi postopoma zmanjšali eh, nadzor na mejah. Žal, eh, bliže se je decembrski svet in jasno je, da ne bomo mogli doseči soglasja glede tega. Po razpravah glede tega smo vključili v zapisnik tudi skupno romunsko in bolgarsko izjavo in svet je obljubil, da se bo k temu povrnil še eh, kasneje in da se bo odločil za dvostopenski pristop. Potem še nekaj bi rad povedal glede boja proti terorizmu in glede notranje varnosti. Po intenzivnih razpravah o osnutku predloga glede Evropola smo zaključili prvo branje in smo prišli do uh, kompromisnega predloga glede najpomembnejših poglavij te uredbe. To besedilo bo dobra podlaga za nadaljne razprave. Večina držav članic v svetu je pravzaprav že junija se izrekla, da Predlog komisije, da bi Europol in Cepol združili, ni dovolj dober. Svet te teme ni več obravnaval in se je odločil, da ne bo obravnaval določb, ki obravnavajo združitev Europola in Cepola in usposabljanje. Še nekaj besed glede Cepola. Kot veste, Združeno kraljestvo ne želi več gostiti uh, sedeža Cepola v Bramshilu. Torej, litovsko predsedstvo se je zato moralo hitro odzvati na to situacijo in najti neko rešitev za to, da zagotovimo kontinu kontinuiteto delovanja Cepola. Svet PNZ je 8. oktobra dosegel skupni pristop in dogovorjeno je bilo, da bo sedež cepola odslej v Budimpešti. Rekli so mi, da je moj mađarski kolega včeraj na vašem odboru predstavil kandidaturo Budimpešte za to, da bi bila sedež cepola. Na osnovi tega dogovora je 25 držav članic podalo zakonodajno pobudo in sicer 13. novembra in sicer so predlagali, da bi spremenili člen 4 sklepa sveta o cepolov. Ta predlog sklepa je treba sprejeti na, na način soodločenja, torej to morata potrditi tako svet kot parlament. Mislim, našem skupnem interesu, da eh, CEPOL kontinuirano deluje in računam na tesno sodelovanje parlamenta in sveta in upam, da bomo dosegli aprila najkasneje dogovor glede te teme. Še en zakonodajni predlog, ki je pomemben za večino eh, držav članic, to je direktiva PNR. To je zelo pomembna tema. To je, podatki PNR so pomembni za boj proti terorizmu in hudemu kriminalu in s tem lahko zagotovimo učinkovito preventivo. Vedno več držav ima za to svoje lasne sisteme PNR. Jasno pa je, da potrebujemo uh, zakonodaja na ravni EU, ki bo zagotovila učinkovito sodelovanje in ki bo omogočila uh, torej učinkovite ukrepe. Upam, da, bo, da se bo to, vse to upoštevalo, predna se začnejo pogovarjati o vojni pobudi. Še nekaj besed glede kibernetske varnosti. tekom predsedstva, tekom predsedovanja je Litva se še prav posebej posvečala vprašanju kibernetske varnosti in boju proti kibernetskemu kriminalu. Svet se je strinjal s tem, da potrebujemo ukrepe nadzora. O, tekom predsedstva smo se s tem večkrat uh, uh, soočali. Ko gre za boj proti terorizmu, smo decembra na svetu obravnavali težavo tako imenovanih tujih borcev, ki se vračajo zlasti v kontekstu Sirije. In svet je dejal, da se moramo tu zlasti osredotočiti na preventivo, na izmenjavo informacij in na sodelovanje s tretjimi državami. Naj podarim, da je svet jasno povedal, da če želimo spremljati poti tujih borcev, potem moramo vzpostaviti učinkovit sistem PNR in moramo učinkovito uporabljati že obstoječe sisteme PNR. Poleg tega pa moramo tudi učinkovito uporabljati uh, učinkovito uh, drugo generacijo šengenskega informacijskega sistema. Dragi poslanci, uh, hvala za vaše sodelovanje uh, in podporo tekom našega predsedstva. Čutil sem veliko podpore z vaše strani in bili ste tudi pri nas v Vilni. Moj kolega, ministr za pravosodje in jaz vas sedaj pripravljena vam prisluhniti eh, in tudi odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Hvala še enkrat. Hvala za ta povzetek eh, vašega dela. Imam več govorcev, ki želijo spregovoriti. Imamo pa le pol ure, tako da prosim, bodite čim bolj kratki in drnati, tako da bosta ministra se lahko odzvala. Najprej nekaj vprašanj, potem odgovori. Ob koncu bi morda tako to organizirali prav dobro. Uh, gospod Flotr, izvolite. Vi ste prvi. Merci. Hvala, gospod predsedujoči. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje glede programa eh, CIA, CIA glede zapornikov na rovskih tleh. Že julija sem spraševala predsedstvo, eh, da ali ne vete, kaj storiti glede tega, glede tega, da gotovimo, kako je dejansko potekal ta program. Vi tega vprašanja niti kot država, niti kot predsedstvo niste storili in po eh, izjavah polskega predsedstva smo vas tudi k temu pozvali in prišlo je tudi do dveh tožb proti vaši državi eh, na Evropskem sodišču za človekove pravice. In poleg tega je tudi eh, sodnik govori o tem, kar se je dogajalo na polskem. In potem je bilo, ali je torej vaš pristop glede tega podoben, podoben polskem pristopu. Potem drugo vprašanje. Uh, ali ste sprejeli ukrepe glede odločenih protestov. Kaj je bilo mišljeno s temi ukrepi, ki ste sprejeli? Eh, torej, ali je dejansko namen tega besedila, ki ste ga sprejeli, pravzaprav napad na člane skupine LGBT? In potem vprašanje vasa podatkov. Moj kolega Albrecht je res razočaran, ker ni prišlo do večjega napredka glede vasta podatkov. Mislim, da bi res morali hitreje doseči napredek glede takšnih temeljnih pravic, kot so varstvo podatkov. Hvala. You, uh... Hvala. Gospod Romero Lopes, izvolite. Gracia, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej za mm, ministra za pravosodje oziroma najprej hvala za vse, kar ste dosegli tekom svojega predsedstva. Obžalujem, da ni bil sprejet svež glede vašta podatkov. Evropski parlament je storil vse, kar je lahko, zato da bi še v tem sklicu lahko sprejeli ta svežen in svet je žal imel zelo trdno stališče glede tega. In res želim vedeti, zakaj litovsko predsedstvo ni moglo spodbuditi sprejeti, sprejetja tega svežnja. Govorili ste o PNR-ju in tako naprej, vendar niste sprejeli tisto, kar bi morali in sicer svežen glede vaste podatkov. In dokler tega ne boste sprejeli, uh, imamo odp zelo veliko odprto težavo. Zato me zanima, zakaj, svežnja, zakaj je ta svežen glede varstva podatkov blokiran. Potem za notranjega ministra imamo vprašanje. Akcijski načrt za sredozemlje. Ali nam lahko poveste, kakšen bo to akcijski načrt za sredozemlje? kako bomo rešili eh, te krize, do katerih prihaja, temu smo bili recimo priča na Lampeduzi, kaj, kaj je torej točno zajeto v tem akcijskem načrtu. To bi rada izvedela. Hvala. Gospa Cipel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči uvodnih besedah gospoda Bernatunisa sem zelo veliko slišala o gospodarstvu, veliko o kazenskem pregonu, bolj malo pa o zaščiti demokracije in temeljnih pravicah. In čisto odkrito moram povedati, da me to nekoliko skrbi. Skrbi me razvoj dogodkov v EU in med državami članicami. Govorili ste o kršitvah. Tukaj še nekaj sprašujem. Ne sprašujem neposredno vas, ampak vas kot eh, člane sveta namreč. Ali ne menite, da se desničarski skrajneži ne čutijo nekoliko opogumljeni, ko slišijo, da nemški minister eh, opozarja spet na Rome, jih eh, poskuša vse poslati nazaj in tako naprej. V nekaterih komunah, v nekaterih državah, naprimer na Mačarskem, v Romuniji in Bolgariji, sicer eh, ni pravnega izključevanja manjšin in Romov, imamo pa de facto izključevanje, naprimer na področju izobraževanja, stanovanj in tako naprej. Korupcija bi morala biti v spredju vsakega političnega in pravosodnega delovanja v vseh državah članicah. Manjšine moramo zaščititi na Hrvaškem, naprimer se kratijo pravice manjšin. Zanima me, kaj svet naredi, ko se pojavijo takšne informacije. In uh, drugič, kazenski pregon. Večkrat smo že slišali, to ste omenili tudi vi, namreč eh, več elementov ste sprejeli, ki naj bi olajšali kazenski pregon, ampak nič nismo govorili o drugi strani tega institucionalnega okvira, torej kakšne so postopkovne pravice ali pravice do obrambe pri uh, obdolženih. Večkrat ste omenjali pametne meje. Veliko denarja ste pripravljeni nameniti temu, ampak ko govorimo o postopkovnih pravicah in ko bomo govorili naprimer o pravni pomoči in tako naprej, pa vedno omenjate krizo in proračunske omejitve in da več v zvezi s tem ni mogoče storiti. In še nekaj. Tretjič. Varstvo podatkov. Rekli ste, da ne smemo sprejeti prehitrih odločitev. Tu ste me res presenetili, kajti svet je že pred tem, ko je komisija pripravila predlog, na različne načine kot svet in kot države članice pri tem sodeloval. Ampak svet o tem govori že vsaj tako dolgo kot Evropski parlament. In To, kar slišimo, nam kaže, da novih razprav sploh ni, ampak da vedno znova pogrevate stare elemente in eh, mi kot Evropska unija bi morali biti dober zgled. Naši prijatelji na drugi strani Atlantika v ZDA se nam smejejo. Oni sedaj več govorijo o učinkovitem varstvu podatkov kot mi. Mislim, da ne smemo več zavlačevati sprejeti moramo dobro odločitev in to, za kar se bomo odločili, moramo dejansko tudi začeti izvajati. In še na zadnje, NSA. Povedali ste, da imamo mi svoje pomisleke. Vendar, gospod spoštovani minister, tukaj se ne omejujemo samo na dejavnosti ameriške agencije NSA. Ne, Govoriti moramo o tem, kaj se dogaja v Evropi, kaj počnejo evropske vlade in njihove tajne službe, kaj se počne z podatki državljanov. To je pomembno vprašanje. Mislim, da bi morali govoriti o tem, kako bi pridobili jasnejša pravila za tajne službe. Vprašanje temeljnih pravic, varstva podatkov, vprašanje pravic in možnosti tajnih služb, so po mojem tesno povezana z vprašanjem pravne države in demokracije v Evropi. In še enkrat moram povedati, da me skrbi, da smo na napačni poti in eh, res je, na nekaterih mestih bi nam lahko podali več pozitivnih signalov. Hvala. Hvala lepa. Weber, izvolite. Pozitivna, Livije, kolegi. Hvala lepa, gospod predsedujoči spoštovano predsedstvo, sem član ELS-a, mi smo politična skupina, ki se zauzema za notranjo varnost, želimo si sistem PNR, želimo si močan nadzor nad zunanih mejah. Mislim, da ELS spada med tiste skupine, ki vedno želi dobre kompromise sprejeti s svetom, ampak sedaj spada med, tistime, med tiste poslance, ki so jih zadnje informacije zelo razburile gre za varstvo podatkov. To skrbi tudi um, državljane. Gre tudi za sodelovanje z američani. Vsi vemo, kaj se je zgodilo z Edwardom Snowdenom in uh, ko je postalo jasno, da se vohuni za državami Evropske unije strani ZDA, je bil v Ameriki pritisk zelo velik, da bi ponovno zgradili mostove z Evropo. Vivian Redding je bila v Washingtonu, imela je pogovore v zvezi s tem in sprejeli naj bi okvirni sporozum o varstvu podatkov. To si želimo. Želimo si izpogajati sporozum o varstvu podatkov. Dolga leta je prišlo do blokade, sedaj pa imamo priložnost zaradi slabe vesti američanov, da nekaj dosežemo. Da, morda kaj izsilimo od, od američanov. Dobil sem informacije, da je Vivian Redding naredila veliko, ampak eh, predsedstvo pa je potem v pogovorih dejalo, da američani nismo zainteresirani. Nismo imeli skupnega stališča in na to sem želel opozoriti, kajti Veliko dobrih eh, stvari ste naredili, ampak kot poslanca me to res jezi, ko nastopamo na vzven, ne smemo biti ločeni, ne smemo biti razdeljeni. Prihodna predsedstva te napake ne smejo ponoviti. Glede na američane moramo nastopati z enim glasom in upam, da boste to v svetu v prihodnje upoštevali. Hvala. Hvala, gospod Brons, izvolite. Thank you. Um, Hvala. Gospod Bernatonis je omenjal konkretne predloge glede zločina in sovraštva. Eh, doslej smo imeli sezname žrtev tovrstnih eh, eh, zločinov, torej osebe, ki so žrtve žrtve zaradi, zaradi svoje uh, rase, spola, spolne usmeritve ali kaj podobnega. Ali pa ste, ali, mene pa zanima, ali ste daj razmislili, da bi imeli eno kategorijo te, kaj so uh, zločini iz sovraštva. Oziroma, če bi morda tako storili, morda ne bi nikoli dosegli tega, da bi prave ljudi dejansko preganjali. Uh, Sedaj bi ob tej priložnosti sam zastavil vprašanje. Omenjala sta Evropski PNR. Vendar glede na trenutno stališče in glede napredek strani Francije, ki ima svoj sistem in glede uh, tega, da obstajajo pomisleki glede že obstoječih sistemov in glede tujih borcev in glede tega, da nimamo uh, jasnega okvira za celotno Evropo. Ali besedstvo meni sedaj ob koncu svojega mandata, da je Evropski PNR prednostna loga za prihodnost in ali bi želeli kaj dodati glede tega? Torej, to je moje vprašanje. No, sedaj pa ne vem, kdo bi želel začeti z dogovarjanjem vsa ta vprašanja, ki smo jih slišali. Morda najprej gospod Bernatonis, izvolite. Hvala lepa za vprašanja številna vprašanja smo slišali in vsa ta vprašanja so res relevantna. Skušal bom odgovoriti na vse. Najprej vprašanje gospe Flotra glede skrivne zapore. Naše mnenje je, da vsaka država članica mora odgovarjati za kakršnokoli kršitev človekovih pravic. zato je takšne navedbe treba bodi si uvreči, bodi si potrditi, vendar na podlagi dokazov. Treba je izvajati oziroma zahtevati odgovornost držav članic na podlagi pravnih aktov. Tekom našega pisovanja je Litva bila mnenja, oziroma oziroma uh, naše mnenje je bilo, da svet ne more ukrepati glede tega, lahko pa spodbudi države članice, da se držijo določb mednarodnih pogodb in da varujejo pravice beguncev. Litva je edina država, ki je izvršila celovite preiskave glede teh uh, zaporov in glede uh, predaje oziroma izločitve teh oseb, o katerih smo govorili. In preiskava je gotovila, da v Litvi ni bilo skritih zaporov. In ko slišimo zahtevke, da bi morali priznati obstoj takšnih centrov, moramo reči, da tega ne moremo storiti. Potem bilo še eno vprašanje glede upravnih sankcij, ki naj bi jih uvedli. Mislim, da je bilo vprašanje povezano z nami kot državo, kot predsedstvom, torej glede upravnih kazni. Torej, kar zadeva skupnost LGBT. Ko sem predstavljal program našega predsedstva, sem rekel, da ne bo prišlo do dogodka, z, da ne bo prišlo do konference glede LGBT. No, nekateri pravite, da je prišlo do še dogodkov, ki, kjer naj bi bili ogroženi člani skupnosti LGBT, vendar to ni res. Pridite uh, k meni v Litvo in vam bom pokazal vse dokumente s tem v zvezi. vendar ne morem torej pristati na to vrstne, to vrstne izjave. Delovna skupina je 20 dni obravnavala to temo. To smo rejali tudi na svetu oktobra in decembra. Poleg tega pa smo to temo obravnavali tudi na neformalnem svetu v Vilni. Na decembrskem svetu smo videli nove pravne vidike. Pravna služba je predstavila te teme in mislim, da jih poznate. In mislim, da lahko razumete, zakaj države članice ne morejo sprejeti takšne odločitve. Nismo imeli ravnotežja med poslovnimi interesi in interesi glede varstva človekovih pravic. Zato se strinjam s tistimi poslanci, ki so govorili o tem, kako pomembno je varovati podatke. To je človekova pravica. No, ker nismo imeli ravnotežja, smo se odločili, da ne bomo sprejeli odločitve, kajte nekateri ministri niso bili prepričani, če bomo dosegli ustrezno raven varstva človekovih pravic. Torej, toliko glede svežnja o varstvu podatkov. Torej, grški minister je bil tudi tega mnenja in sicer, da moramo še nekoliko spremeniti ta predlog in mislim, da je to nekaj, kar lahko uh, torej razumete tudi v vašem odboru. Kar zadeva varstvo temeljnih pravic, naj povem, da se je svet temu res posvečal. če ste bili na konferenci v Vilni, ki jo je organiziralo Litovsko predsedstvo skupaj z Agencijo za temeljne pravice z Dunaja, ste lahko videli, da smo obravnavali različne vidike zločinov iz sovraštva. Torej, zločinov, ki se poklicali žrtev, so Romi, eh, ljudje iz spolnih manjšin in tako naprej. Konferenca je bila, pozit, bila zelo pozitivno ocenjena in potem na decembrskem svetu je, je bilo sprejeto poročilo o zločinih iz sovraštva v Evropski uniji oziroma sprejeli so zaključke, sklepe o, o zločinih iz sovraštva. Zato se ne morem strinjati s tem, da ni bilo nič storjenega glede uh, eh, to vrstnih zločinov. Morda ni bilo dovolj informacij, vendar res mi smo vedno na voljo vam podati kakršnekoli informacije, ki želite, če za njih prosite. Barakas. Barakasas. Ir aš mielai Romero, Gerbiamo Romero. Hvala. Gospod predsedujoči, skušam odgovoriti vam in gospe Romero. Saj sta zastavila zelo pomembno vprašanje, kar zadeva evropsko delovanje v sredozemlju. Bili smo priča grozljivi tragediji, in vprašali ste me, kakšni so rezultati dela delovne skupine za sredozemlje. In zanimalo vas je tudi, kakšno je moje mnenje, mnenje o tem, ali so ukrepi, ki jih predlaga EU, dovolj, da preprečimo še podobne tragedije. Kot veste, namenska skupina za sredozemlje ki je bila vzpostavljena na pobudu Evropskega sveta, analizira situacijo sredozemljev. Ta skupina se je odločila, da potrebujemo takojšnje ukrepe za izboljšanje situacije. Namenska skupina je že imela dva sestanka. In rezultati teh razprav so bili objavljeni v sporočilu, ki ga je pripravila komisija. To sporočilo je bilo predstavljeno svetu. In tam je to sporočilo sprožilo zelo zanimivo razpravo. Svet meni, da mehanizem za reševanje na morju je treba okrepiti in narediti bolj učinkovitega. Svet prav tako povdarja, da mora biti delovanje usklajeno na ravni EU ne pa da se tega lotevajo države članice posamezno. Zlasti, ko so vključene še tretje države na sredozemlju. Odločeno je bilo, da je treba uporabiti zmogljivosti Frontexa in Evropske agencije za begunce. Moramo okrepiti sodelovanje tudi s tretjimi državami, o tem sem že govoril, zlasti, ko gre za države izvora in tranzita. Potrebna je solidarnost z državami, ki so najbolj izpostavljene migracijskim pritiskom. Tudi to je treba okrepiti. treba je tudi okrepiti vlogo Europola, zlasti, ko gre za nezakonito trgovino in organizirani kriminal. Skušal sem našteti, torej, kaj smo dosegli, uspeli doseči na tem področju. Hvala za vaše vprašanje. Taip, ir dar vienas buvo klausimas, tai gerbiamo pirmininko Skirhop. Da, seveda. Imeli smo tudi vprašanje predsedujočega. Gospod predsedujoči, popolnoma jasno je, da je to orodje za nas ključnega pomena. Litovsko predsedstvo je bilo še posebej zadovoljno ko smo slišali, da je bila v Evropskem parlamentu sprejeta odločitev, da se bo delo na direktivi nadaljevalo. To je direktiva v zvezi s podatki PNR. Zbrali smo vse podatke iz držav, kjer ti sistemi PNR že delujejo. Informacije in podatke smo posredovali sveto in upamo, da bomo lahko sprejeli vse potrebne odločitve v zvezi s tem. Hvala. Well, indeed, hvala lepa. Hvala za povzetek, hvala za izčrpna poročila. Hvala lepa tudi, da sta odgovorila na naše vprašanja. Hvala za delo, ki ste ga opravili na področju pravosodja in notranjih zadev v času predsedovanja. Obenem pa vam želim tudi vesel Božič in srečno ter uspešno novo leto vam in vsem letovcem. Hvala lepa. Gospe in gospodje, mislim, da lahko sklenem razpravo. Nobene točke nimamo več na dnevnem redu. Naslednja seja bo na sporedu. Ah, seveda, pravi predsedujoči čaka nas še preiskava odbora za državljanske svoboščine, ki naj bi se začela ob petih. Jutri se bomo sestali v dvorani 2Q2. Zasedanje pa zaenkrat konec. Thank you. <laughs> Colleagues, uh, we'll make a start. Please accept my uh, apologies. Kolegice in kolegi, čas je, da začnemo. Se opravičujem za zamudo. Hvala lepa, da ste z nami. Vem, da se nam bodo kmalo pridružili tudi drugi poslanci. Hvala lepa, da ste točni. Še enkrat pa oprostite za nekoliko poznejši začetek tudi našim poslušalcem preko spleta. Govorili bomo o dokumentu, ki ga pripravljamo jaz in gospod Kirkhope. Govorili bomo o tem nekoliko kasneje. Če nihče nima nič proti, bomo dnevni red z temi spremembami sprejeli za danes in jutri. V redu. Kar zadeva jezike, finščine, estonščine, malteščine in hrvaščine ne bo. Zato se vam opravičujemo. Še enkrat oprostite. Opravičujem se tudi kolegicam in kolegom na drugi strani. Najprej bomo slišali izjavo gospe Vanese Graciotin ki je predsednica parlamentarnega odbora za preiskavo vohunjenja in eh, slišali bomo tudi gospoda Rikarda de Rezende Farafa, ki je poročevalec odbora v brazilskem senatu. Mislim, da jim lahko takoj predamo besedo. Um, gonna, begin, just... Kolegice in kolegi, preden začnete. vam želim povedati še nekaj. Slišali boste dva govornika iz eh, brazilskega senata, zato ker so vohunili predsednici Rusev, pa tudi nekaterim poslancem in predstavnikom večjih brazilskih podjetij. Zato so se brazilci odločili, da oblikujejo odbor v senatu, ki preizkuje vohunjenje. septembra 2013 so navezali stike z nami, zato da bi izvedeli, kako poteka naša preiskava. Predsednik Šulc in sam sva pisala predsedniku senata in predsednici parlamentarnega odbora. Danes bomo končno uh, slišali gospod Graciotin in poročevalca gospoda Derezende Farkava. Pozdravljena oba.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 sem eh, poročevalec v parlamentarnem odboru za preiskavo vohunjenja. Sodelovali bomo v tej videokonferenci. Gospa Gratutin, ki je predsednica odbora, bo kmalo z nami in tolmači sporočajo, da je kakovost zvoka zelo slaba. Najprej hvala lepa za to priložnost, ki ste nam je dali, gospod Klot Moraes. Hvala, da ste nam dati, dali možnost, da govorimo z vami v Evropskem parlamentu. Po našem mnenju je zelo pomembno, da si izmenjamo mnenja. Lepo je, da moja država in naš parlament združujemo sile z vami, z Evropskim parlamentom, kajti preučiti moramo, kaj se dogaja na tem področju. Ugotoviti skušamo, kako bi lahko zagotovili informacije državam, nacionalnim državam in javnosti. Želimo poskrbeti, da bodo državljani lahko varno komunicirali in da bo zaščitena njihova zasebnost. Njihova zasebnost ne samo v vsakodnevnem življenju, ampak da bo zaščitena tudi zasebnost podjetij. Vse občutljive informacije, vsi občutljivi podatki morajo biti varne. Enako velja tudi za podatke in informacije države Brazilije. Vsi smo bili šokirani in eh, presenečeni, ko je gospod Snowden objavil dokumente. Septembra smo začeli z delom v parlamentarnem odboru za preiskavo. Preiskovali smo dejstva, imeli smo več eh, javnih predstavitev. Izvršna veja oblasti ima tukaj prednost kar zadeva preiskavo zadevnih vprašanj. To nam omogoča, da prevzamemo pobudo, da poskušamo doseči, da imamo nacionalni pristop v zvezi s tem pojavom. Ta pojav nas zelo skrbi. Gre za kibernetski kriminal, in vse dejavnosti, ki bi lahko vplivali na komuniciranje med ljudmi. Bližamo se koncu dela. Sedaj smo decembra leta 2013, naše delo se počasi zaključuje. Menimo, da bi izvirni rok morali podaljšati, zato da bi lahko delo nekoliko poglobili in da bi lahko dialog z Evropskim parlamentom prav tako nadaljevali, da bi ukrepili stike in da bi skupaj preučili ta vprašanja. Vedeti želimo, kakšni so vaši cilji. Agencija NSA iz ZDA je prestrezala nacionalne eh, telekomunikacije, prisluškovali so, to se je dogajalo tudi v Braziliji. Želimo sodelovati z Evropskim parlamentom v zvezi s tem. Zato, da se bomo odzvali na podoben način, da bomo govorili z enim glasom. Mislim, da moramo omejiti to vrsten dostop. Razkritja gospoda Snowdna so šokirala vse. Predsednica Dilma Rusev je že spregovorila v imenu vseh brazilcev na Generalni skupščini Združenih narodov. V imenu brazilcev je protestirala proti, tej, proti temu poseganju v zasebnost ljudi. Vse podatke še vedno preučujemo, iščemo načine za to, da bi izboljšali zakonodajni okvir. Poskrbeti moramo, da bo brazilska vlada imela na voljo ustrezne pristojnosti, da se bomo proti temu borili. Ukrepiti moramo stopnjo zaščite. Ne gre samo za zaščito posameznikov in njihovega vsakdanjega življenja. Gre tudi za informacije, ki so lahko ključnega pomena, ki so lahko strateško pomembne za Brazilijo kot državo. Namen te videokonference po mojem mnenju, je, da bi vam povedali, da želimo sodelovati z vami. Vemo, da vi prav tako obravnavate to vprašanje in želimo si, da bi poročila, ki jih pripravimo, šla v isto smer. V začetku februarja bi se dejansko lahko sestali. Predsednica Vanessa Graciotin in jaz si želiva imeti skupno sejo z vami v Evropskem parlamentu. Tako bi vam midva lahko predstavila svojo plat, svoje poročilo, lahko bi vam predstavila svoje ugotovitve. To bi nam dalo priložnost, da tudi midva vidiva vaše delo. Želimo, da bi se lahko odzvali z enim glasom torej. predlagamo tudi, da bi v sodelovanje povabili tudi druge države, ki so enakega mnenja kot Brazilija. To velja naprimer za Merkosur. Decembra in januarja naj bi Merkosur in Evropska unija zaključila s pogajanje za sporazum. Dobro bi bilo, če bi lahko združili ti časovnici. Lahko se sestanemo v Braziliji, lahko se sestanemo pri vas v Evropi, zato da bi skupaj intenzivno nadaljevali delo. Morda bi lahko naši sklepi bili bolj usklajeni z vašimi. To bi bila moja začetna izjava. Nam je zelo pomembno, da sodelujemo z vami, da smo v skladu z vami pri preiskavah. Nekaj novega vam moram povedati. Edward Snowden je v vseh velikih časopisih objavil pismo, v folije v Sao Paulo, naprimer, poslal je odprto pismo Brazilcem. V tem pismu je povedal, da je zelo zadovoljen s tem, kar počne. Brazilija na tem področju. Implicitno je dejal, da želi sodelovati s senatorji v brazilskem parlamentu, ki izvajajo to preiskavo. Vendar skrbi ga politični azil. Zaenkrat ima začasni politični azil v Rusiji, ampak to je vendarle začasni azil. Zato predlaga, da bi zaprosil za politični azil v Braziliji. Prispeval bi s podrobnimi dejstvi. Dejstvi, ki so podobna tistim, ki jih je že razkril. Njegova razkritja so izjemno pomembna, pravzaprav neprecenljiva. govori o tem, da bi nazaj pridobili tista načela in smernice, ki morajo voditi naše družbe. To še posebej velja za odnose med zaveznicami. Predsednica republike je tista, ki lahko poda azil, to seveda ni v pristojnosti nas, vendar odbor za zonanje zadeve se nagiba k temu, da bi podprli zamisel o tem, da bi Edwardu Snowdenu zagotovili azil. Za nas je to velika priložnost. To bi bilo koristno, kajti dobili bi lahko več eh, informacij o tem, kaj se dejansko dogaja. Sedaj bom besedo dal gospe Venesi Graciotin, ki je predsednica parlamentarnega odbora za preiskavo vohunjenja. Pozdraviti želim vas, gospod Klod Moraes, tudi naši kolegice in kolegi iz Brazilskega senata vas lepo pozdravljajo. Še enkrat, želimo sodelovati z vami, odločeni smo sodelovati z vami in eh, želimo si, da bi v poročilih prišli do podobnih sklepov. Zato, da bo Evropski parlament podal svoj odziv, pa tudi brazilski parlament bi potem podal svoj odziv. Izboljšati želimo pravni okvir in poskrbimo lahko, da bi se naše družbe uprle podobnim posegom v zasebnost. Hvala, to je z moje strani vse. Sedaj pa želim predati besedo gospe Vanesi Gratiotin, ki je predsednica našega odbora. S to temo se bomo ukvarjali vse do februarja. Poskrbeli bomo, da vam bomo posredovali podrobne informacije. Prav tako si želimo izboljšati pravni okvir v sodelovanju z vami. Na tem delamo v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Brazilskim parlamentom in Merkosurjem. Vanessa Greciotin. Pozdravljeni. Pozdraviti želim vse, ki sodelujejo v tej videokonferenci v Bruslju. Z nami so predstavniki nacionalnega parlamenta, poslanci torej, in tudi poročevalec, gospod Ricardo de Rezende Ferraco. veliko časa je uložil v to delo. Prav tako je zelo pomembna figura pri nas, kajti je predsednik odbora za zunanje zadeve. Povedati želim, da smo zelo zadovoljni, da lahko z vami izmenjamo mnenja, zato da bo naš odbor lahko izmenjal mnenja in informacije z vašim odborom prosili smo vas za informacije in prosili smo vas, da nam pošljete povzetek poročila, ki ga pripravljate. Mislim, da ob prebiranju vaših dokumentov postane jasno, da so naši cilji zelo podobni vašim. Povedali ste, kaj nameravate preučiti, kaj vas zanima in povem vam lahko, da imamo tudi mi podobne zamisli tukaj v Braziliji. Govorite o podjetjih in o zaščiti spleta. Na tem področju ste precej dlje od nas. Zato je za nas zelo pomembno slišati, kaj je Evropski parlament zaenkrat dosegel na tem področju. Vse nas skrbi, da nekdo za nami vohuni. Ljudje, državljani, podjetja, velika podjetja, celo države in predsedniki in predsednice držav se bojijo, da bodo za njimi vohunili. Celo naša predsednica Dilma Rusev je bila žrtev prestrezanja telekomunikacij na svojem mobilniku. Jasno je torej, da moramo svoje nacionalno ozemlje zaščititi. Zaščititi moramo tudi svoje telekomunikacije. Zaščititi moramo državo in državljane. To pomeni, da moramo zaščititi telekomunikacije. V skladu s tem želimo podati nekaj predlogov. To zasedanje, po mojem mnenju, torej poteka ravno pravi čas. Ricardo je dejal, da je Edward Snowden poslal odprto pismo Brazilcem. Formalno še ni zaprosil za azil, ampak eh, kakor kaže, želi, da bi mu Brazilija odobrila azil. Ne vem, kaj vam je povedal Ricardo, ampak odbor za zunanje zadeve je podal formalni predlog v zvezi s tem. Njihov predlog je, da bi Edwardu Snowdenu dejansko odobrili azil. Ta prošnja za azil ne sme biti nekaj, kar bi obravnavali v povezavi z našo preiskavo. Ne, gre za posameznika. Brazilija bo azil odobrila v skladu z postopki, ki veljajo za vse posameznike. To nikakor ni povezano s tem, kar počnemo mi. Ne gre za to, da bomo mi pomagali njemu, če bo on pomagal nam. Ne. Naša preiskava mora potekati popolnoma ločeno. Jasno pa je, da moramo upoštevati, da se ljudje po svetu počutijo zelo negotove. Vaše delo je pomembno in uh, upamo, da bomo lahko februarja z vami imeli bolj poglobljeno srečanje. Aprila naslednje leto bo brazilska vlada organizirala konferenco na globalni ravni o spletu, o internetu. Pred kratkim je Brazilijo obiskal predsednik Hollande. Zelo pomembno je, da se uskladimo v zvezi s to mednarodno konferenco. Zamisel je, da bi govorili o več vprašanjih v zvezi z upravljanjem interneta. Potrebujemo nov model za upravljanje interneta. Model mora biti demokratičen in odprt. Vendar, ljudje imajo različne pravice, predvsem pravico do zasebnosti. Hvala lepa za to priložnost, hvala za to korespondenco, ki jo imamo, hvala, da nam pošiljate informacije in podatke. Danes se osebno žal nismo mogli sestati, ampak upam, da bomo to lahko storili k malu. Decembra smo v senatu zelo zaposleni, glasujemo o proračunu in o drugih zadevah, zato žal nismo mogli biti z vami. Nekaj želim dodati. Morda je sedaj prava priložnost, da spregovorimo o tem. Gospod Klod Moraš. Evropski parlament je leta 2001 preiskoval prestrezanja telekomunikacije takrat. Morda bi nam lahko povedali kaj več o tistih preiskavah, kako se ta preiskava razlikuje od tiste iz leta 2001. Kaj se je spremenilo, kakšne nove elemente ste lahko vključili v svojo preiskavo? Kakšna je torej primerjava? Hvala. Thank you very much to both of you. Uh, Hvala lepa obema. Hvala gospod Kraciotin in gospod Derezende Farasao. Upam, da sem ta imena vsaj relativno dobro izgovoril. Ali me lahko slišite? Prej ste dejali, da kakovost zvoka ni najboljša. Ali se slišimo? Se slišimo. Odlično. Sicer je moj primek portugalski, ampak eh, ne razumem prav nič, morda čisto malo, ampak govoriti ne znam. Vprašali ste me nekaj o ešelonu. Tako ne bo šlo. Mislim, da moramo najprej dobiti odgovore vseh eh, kolegic in kolegov, ki so tukaj. Kakorkoli že. Hvala lepa za vaše prispevke in za prispevke, ki ste jih podali. Jasno je, da je zelo veliko podobnosti med vašim odborom in našim odborom za preiskavo. Povedati želim, da ste nam nakazali, da ste pripravljeni na srečanje februarja. No, to smo prav gotovo pripravljeni. Veliko je sicer razlik med našim odborom, ampak zelo veliko, celo več je pa podobnosti, zato bi bilo dobro, če se sestanemo februarja in primerjamo zapiske. Sem predsedojoči, eh, obenem sem pa tudi poročevalec. Naj vam povem nekaj o Ešelonu, še predtem pa vam bom povedal nekaj o tem, kaj se je dogalo leta 2001. Veliko priporočil iz programa Ešelon se ni izvedlo, poročilo je bilo odlično in upam, da je bomo februarja, ko bomo predstavili poročilo, dejansko videli, da se nekaj priporočil izvaja. Najprej pa vas eh, želim nekaj vprašati. Tri vprašanje imam za vas. Mislim, da imamo čas za tri vprašanja. Tri vprašanja vam bomo zastavili, potem pa morda lahko odgovorite na ta vprašanja. Morda tri naenkrat je to v redu. V redu, bom začel jaz. Veliko je podobnosti med našimi preiskavami. V vašem dokaznem materialu sem našel nekaj zelo zanimivega. Zelo veliko smo imeli zasedan v okviru te preiskave in uh, mislim, da se nam že precej dobro svita da ne bomo mogli poskrbeti, da bi državljani imeli na voljo takšna pravna sredstva glede na ZDA, kot bi si mi želeli. Kolikor vem, tudi sami pozivate k takšnemu pristopu. Zanima me, kaj menite vi, v katero smer gre vaša preiskava? Kako brazilci mm, obravnavajo to vprašanje pravnih sredstev glede na ZDA. Kako bodo Brazilci prišli do pravice? In še nekaj, drugo vprašanje, gre za okvirno resolucijo Združenih narodov o pravicah v digitalni dobi. To nas zelo zanima. Resolucijo je predstavila Nemčija. Zaradi političnih vidikov je ta resolucija zanimiva. Zanima me, v katero smer gre in kakšne so politične posledice za vas v Braziliji. Kako ste to vključili v svojo preiskavo? Sedaj pa Ana Gomeš. Ne skrbite. Uh, v tej preiskavi ne sodelujejo samo portugalci, tudi naslednji na seznamu ima portugalski prijemek, ampak kakorkoli že. Na začetku dobi besedo gospa Ana Gomeš, ki je predstavnica in članica odbora za zonanje zadeve. Pozdravljeni. Lep pozdrav kolegicam in kolegom v Brazilijo. Želela sem izkoristiti to priložnost in vam eh, zastaviti vprašanje. v preiskavi, me zanima, kaj iščete, ko govorite o administrativnih pravnih sredstvih in sodnih pravnih sredstvih. Mi smo prišli do naslednjega sklepa. V okviru ameriške zakonodaje ne državljani ZDA, torej ljudje, ki niso državljani ZDA, nimajo te možnosti. Če se pojavi, da so zlorabljali njihove podatke, naprimer, če NSA zlorablja njihove podatke pod pretvezo boja proti terorizmu, ljudje nimajo pravice do povrnitve škode ali do, popravo, do poprave krivice govorimo z kolegicami in kolegi iz ameriškega kongresa in neprestano jih prepričujemo, da je to ključnega pomena, če želimo ponovno vzpostaviti vzajemno zaupanje. Potrebujemo takšen sistem za varovanje in varstvo podatkov, da bo ustrezal našim standardom, našim standardom glede pravice do zasebnosti in temeljnih pravic. Ameriški kolegi le stežka razumejo, kaj jim želimo povedati, tako vsaj kaže. Danes smo bili v stiku z ameriškim kongresom. Delegaciji je predsedoval Mike Rogers. Zdi se, da sploh ne razumejo, o čem govorimo. Zanima me torej, kaj počnete vi na tem področju. Ali imate tudi vi podobne težave pri stikih z američani. Kaj pa v zvezi z sporozumi za boj proti terorizmu in eh, sporozumi za prenos osebnih podatkov za boj proti terorizmu? Kaj počnete v zvezi z podatki PNR? Prav gotovo tudi vaše letalske družbe zahtevajo podatke PNR. Je to nekaj, o čemer govorite z američani. Mislim, da bi morali združiti sile, kakor je povedal naš kolega. In še tretje in zadnje vprašanje tukaj. Gospa Birgit Sipel, ki je članica no, odbora Libe. Izvolite. Question, okay. Upam, da bo dobro vprašanje. Zelo sem zadovoljna, da imamo to videokonferenco, kaj ti to koristi tudi nam v Evropskem parlamentu, zato da lahko vidimo, kako tečejo razprave o razkritih Edwarda Snowdna, ne samo v Evropi in ZDA, ampak tudi druge po svetu. Sodelovanje bo prav gotovo zelo dobrodošlo. Če sem vas dobro razumela, je v Braziliji podobno kot pri nas. Vaše delo še ni zaključeno v preiskovalnem odboru, vendar zanima me, na katera področja se boste osredotočili, ko boste pripravljali sklepe. Bo šlo za nova pravila, nove zakone na področju varstva podatkov. Ali razmišljate o tehničnih rešitvah za to, da bi bil internet varnejši? Varnejši, kar zadeva zasebnost in varstvo podatkov. In še zadnje vprašanje. Ali razmišljate o novih pravilih za tajne službe in o novih pristojnostih, ki bi jih eh, vlade lahko imele in morele imeti? Ko bomo pripravljali končne različice poročil, mislim, da moramo upoštevati razlike med Evropsko unijo in Brazilijo. Ne vem, ali bomo lahko predlagali skupne rešitve in skupne okrepe, vendar dobro je, da na različnih koncih sveta razmišljamo o tem in da zahtevamo spremembe in da obenem pošljemo jasni signal, da si želimo spremembo. In še zadnje vprašanje. Omenili ste pismo gospoda Snowdna. Zanima me, ali se je javnost že odzvala na to pismo, morda je vseeno nekoliko prezgodaj za to, pa vendar me zanima, ali se je že kaj zgodilo. Lepo je, da ste povedali, da ni neposredne povezave med preiskavo in uh, vprašanjem azila. Tudi v Evropi govorimo o tem, zato vas ne bom vprašala, ali boste gospodu Snovnu podelili azil, kajti ni še čas za odgovor na to vprašanje, ampak glede na to, da je Snovden podal svoje razkritja in nam je omogočil te razprave, ali menite, da ne bi v Evropi in Braziliji morda razmislili o tem, da bi gospodu Snovnu omogočili varno zatočišče? Hvala. Okay, um, if I... Naj se vrnem brazilskim kolegom in prosim za odgovore. In ko boste odgovarjali, nam morda lahko posredujete tudi nekaj vsebine iz vašega poročila, ko boste odgovarjali na ta vprašanja. To bo korisno za nas pri dokončni pripravi našega poročila. Hvala. Bon. Vo começaram as respostas, tendo em vista que o senador Ricardo Ferraz. Dobro. Sama bom poskušala začeti z odgovori. Ricardo je pred menoj že kar nekaj povedal v zvezi s to temo, preden sem jaz prišla sem. Ampak sama bom poskušila, poskusila dopolniti to, kar je on že rekel. Najprej morda zadnje vprašanje, ki ste ga zastavili. Gospa Gomeš. Ne, gospa Sipel. Še enkrat eh, se vam zahvaljujem za vašo pomoč pri naših preiskavah. Ker zadeva to prošnjo gospoda Snowdena, to se je zgodilo nedavno. Pismo je eh, bilo objavljeno šele včeraj v časopisih, nekateri časopisi so šele danes objavili to njegovo pismo, kar pomeni, da je to dogodek, ki se je zgodil pred nekaj urami samo, zato vam težko kaj rečem, kako so se državljani v Braziliji odzvali na to. No, nekaj se jih je že od, v, odzvalo, nekaj članov našega parlamenta se je celo izjasnilo proti temu, da bi podelili gospodu Snowdnu azil, češ, da bi to ustvarilo še večjo nestabilnost v že težkem položaju, v katerem smo. Drugi člani parlamenta pa so bili popolnoma nasprotnega mnenja in so povdarjali, da bi bilo prav, da Brazilija podeli azil gospodu Snowdnu. Eh, gre za človeka, ki naj bi zaprosil za azil, gre za nekoga, ki kolikor mi vemo, ni eh, storil nobenega kaznivega dejanja. Zato bi bilo za nas, mislim, da čisto sprejemljivo, da podelimo azil osebi, ne glede na to, ali so uh, njene uh, vezi in odnosi z neko drugo državo zapleteni ali ne. No, bomo videli. Ko bo uradno zaprosil za podelitev azila, se bomo seveda ukvarjali s tem. Rekla sem že, da je to v pristojnosti izvršne oblasti. Tukaj parlament nima nobenih pristojnosti. Mi lahko samo uh, izrazimo svoje mnenje, naprimer, da smo za to, je pa izvršna veja oblasti tista, ki mora sprejeti dokončno odločitev. Mi bomo seveda naredili vse, kar se da, da se mu podeli azil. Kajti mi mislimo, da to, kar je že storil za ljudi in narode sveta, nekaj zelo pomembnega. Napredek na področju tehnologije namreč bi lahko pomenil še več takšnega vohunjenja njegove razkritja, pa tudi razkritja prijateljev in zaveznikov so bila šokantna. Zato mislim, da je treba tudi to upoštevati. Kar zadeva področja preiskav, področja, na katerih preiskava poteka, no večjih je, dve pa sta glavni, bi rekla. Najprej gre za mednarodni vidik, ta bo odvisen od mednarodne skupnosti, potem pa gre tudi za to, kar mi lahko na lokalni ravni naredimo v Braziliji. Kar zadeva, zadeva mednarodni okvir, lahko rečem, da še preden smo uh, slišali za ta razkritja gospoda Snowdena, je naša vlada menila, da je treba spremeniti upravljanje in vodenje spleta. Zakaj? Zato, ker obstaja nevarnost, zlasti ko gre za umešavanje v komunikacije preko spleta. Zdi se nam, da imajo američani preveč vpliva na splet in zato je naša vlada v sodelovanju z Nemčijo pripravila rezolucijo, ki jo je sprejel odbor za človekove pravice Združenih narodov in naša predsednica Dilma Rousseff je tudi predlagala, da bi aprila naslednje leto s tem v zvezi organizirali konferenco. To je nekaj, o čemer še razmišljamo oziroma takšna konferenca bi bila pomembna, ne bo neposredno vplivala na delovanje spleta, ampak na mednarodnem. Uh, V mednarodnem okviru bi to lahko bil, bilo zelo močno politično sporočilo. Mislim, da bi na ta način tudi parlament eh, svojim državljanom uh, nekaj povedal. Torej ta konferenca o spletu aprila naslednje leto bo imela precejšnjo težo. Ker zadeva ukrepe, ki jih sprejemajo v Braziliji, ne rečem tole. Nekaj jih je že sprejetih, nekaj pa jih eh, bomo uh, še sprejeli. Zgornji in spodnji dom brazilskega parlamenta sta pravkar sprejela odločitev, da bi imeli poseben odbor za spremljanje, ko gre za. Uh, obveščevalne dejavnosti. To je nekaj, kar je delo, ki se je začelo pred nekaj časa in sedaj smo že prišli do dokončnega dogovora, sklepa. S časoma bomo pripravili celo vrsto zakonodajnih aktov, v katerih bomo obdelali celo vrsto <clears throat> vidikov, predvsem namenjenih eh, varovanju in zaščiti državljanov Brazilije in njihovih komunikacij. Večina spletnih podjetij je pač danes eh, ameriška in eh, ameriški državljani so tisti, ki imajo pravico do zaščite in uporabe pravnih sredstev v ZDA. Državljani Brazilije pa mislim, da bi morali imeti možnost uporabe pravnih sredstev in, in v brazilskih sodiščih. Zaenkrat morajo to početi preko ZDA in to bi želeli spremeniti. To je naš cilj. Hočemo izboljšati te možnosti za naše državljane. Potem pa gre za vprašanje, samo vprašanje varovanja podatkov. Ne gre samo uh, za to, da pristojnost eh, prenesemo v Brazilijo. Te, naša sodišča v Braziliji bi morala biti uh, pristojna za to. Imamo predlog zakona za varstvo podatkov, ki še ni bil sprejet, ki je sedaj v razpravi spodnjega doma, kasneje eh, ga bodo obravnavali tudi v zgornjem domu našega parlamenta, gre za zakonodajni okvir, ki ga potrebujemo, ko gre za eh, ne samo uporabo spleta, temveč zlasti eh, varovanje podatkov v povezavi s spletom. O tem sedaj poteka veliko razprav, predsednica in parlament menimo, da je zelo pomembno, da pravne zahteve, mor, eh, zaveze moramo eh, sprejeti za tiste, eh, tista podjetja, ki poskušajo na ozemlju Brazilije uporabljati, zbirati podatkov. Mi moramo zagotoviti, da bodo vsi podatki, ki se zbirajo o naših državljanih, zaščiteni in da se jih zbira v okviru lokalno ustanovljenih eh, podjetij. Potem eh, obstaja predlog zakona o telekomunikacijskih storitvah. Menimo tudi, da je tukaj treba še nekaj vložiti napora. Tudi protiobveščevalne dejavnosti bi morale biti predmet naših eh, preiskovanj, tako da bomo lahko proučili delo mednarodnih podjetij na našem področju. Eh, na našem ozemlju. Torej, več dela na področju proti obveščevalnih dejavnosti in več napora, ko gre za napredek na področju raziskav in razvoja spleta. Naše Ministrstvo za tehnologijo je tesno vključeno v te vrste dejavnosti. Tehnologija napreduje v današnjem svetu in več moramo vložiti v proučevanje lete, več moramo vložiti v ta sektor kot tak. Rekla sem že, da je predsednica Brazilije se sestala s francoskim predsednikom Hollandom in eh, obe državi naj bi vzpostavili partnerstvo za skupni razvoj teh tehnologij. Poleg tega bi želeli izboljšati našo zakonodajo, tudi kar zadeva delovanje same države, tako da bi zagotovili večjo varnost in večjo zaščito za naše eh, državljane. To delamo v, s svojimi partnerji v okviru organizacije Mercosur. Skupaj se partnerji v Mercosurju bomo poskušali tukaj narediti napredek, seveda pa mora zakonodajni korak naprej na teh področjih narediti tudi Brazilija sama. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. No še nekaj. Razpravljamo o ustanovitvi posebne agencije, obveščevalne agencije v Braziliji. Agencije, ki bi ščitila ljudi pred internetnimi kaznjivimi dejanji in vohunjenjem. Trenutno eh, se počutijo zelo ranljivi naši državljani in eh, zahtevajo, da na tem področju nekaj storimo. Poleg tega bomo predlagali ustanovitev ad hoc odbora za predlog eh, reforme zakonodaje, nacionalne zakonodaje, ko gre za obveščevalne dejavnosti. Zlasti pa bomo poskušali ukrepiti delovanje zunanje eh, obveščevalne službe. Naš odbor za preiskavo bo predlagal nekatere nove zakonodajne akte na tem področju, nekaj tega bo omenjenega v našem poročilu. Seveda bomo tudi v prihodnosti to počeli. Zvezdni vladi bomo eh, predložili takšne zakonske predloge. Zdi se nam namreč, da mora vlada sedaj sprejeti nekaj pomembnih korakov. Včasih ljudje na cesti ne čutijo učinka takšnih predlogov, kajti imajo drugačne težave in probleme, ampak tem drugačnem svetu, so nekatere dejavnosti na tem področju zelo zaskrbljujoče. Jasno je, da se moramo braniti, moramo se braniti in moramo vzpostaviti partnerske odnose z prijateljskimi državami. Ko gre za kable na uh, morskem dnu, ki jih uporabljamo, tudi tukaj dosti krat uporabljamo kabelske napeljave, ki uh, prečkajo ZDA in tukaj moramo biti bolj povezani. Hvala. Najprej, kar zadeva razlike na področju teh preiskav. Spomnim se, da smo leta 2001 ugotovili, da ne nacionalni organi, ne ameriški organi nam niso želeli uh, eh, sredovati PNR podatke. Največja razlika med nami pa je, da je Echelon bil pri teh preiskavah samo en vir informacij, Tis, tiskovne agencije so bile bistveno bolj zainteresirane za to sodelovanje. Šele takrat eh, smo začeli razmišljati o tem, kako bo tehnologija uh, vplivala na naše življenje. Eh, mi smo takrat menili, da je to odlično eh, področje, ki smo ga urili. Carlos Coelho je bil takrat poročevalec za to področje, tudi portugalec, ne vem, kaj vam bo to lahko reklo. Sedaj pa nadaljujemo. Carmen Romero Lopez in gospod Sala Franka bosta prva dva, ki bosta postavila vprašanje. Hvala. Hvala tudi predsednici Brazilske preiskovalne komisije in tudi senatorju Ricardo sem španka in bom s tem v zvezi tudi eh, nekaj vprašala. Zanima me okvirna resolucija, ki, predla ki ste jo predlagali v OZN glede te teme. Kakšen je domet te resolucije? Kaj želite doseči s to resolucijo? Kaj naj bi uh, OZN storila s tem v zvezi in s tem uh, množičnim nadziranjem? Morda bi, bi morda lahko predložili to, da bi uničili vse podatke, ki so bili zajeti nezakonito. Ali bi dejansko lahko prišli do uničenja teh podatkov? To je sicer tehnološko zelo uh, težko. In kakšna alternativa obstaja za to možnost? Kakšno je lahko policijsko sodelovanje, če nimamo nalogov, ki bi to torej podpirali? Naslednje vprašanje ima gospod Sala Franka. On je član odbora za mednarodne zadeve. Hvala. Prisrčno pozdravljeni. Um, senatorka Vanessa je že uh, dolgo časa poslanka Latinsko-Ameriškega parlamenta in veliko krat smo že sodelovali z njo, uh, tudi v okviru naših preiskav. Danes, smo, danes sem malce zamudil na naš sestanek, vendar sem se sestal s predstavniki uh, iz ZDA in povedal sem jim, da bomo mi ratificirali mednarodne pogodbe, o katerih se pogajamo. Zrače, ki je v Evropskem parlamentu, je tašno, da verjetno ne bi mogli ratificirati TTIP, o katerem se sedaj pogajamo. Gre pa zelo pomembno uh, pogodbo za ZDA in EU. Senator, ki je omenila pomembnost takšnih eh, mednarodnih sporazumov. Sedaj bomo videli, če bodo eh, člani Merkosurja sprejeli eh, predloge glede teh pogajanj. No, kakorkoli že, zanima me, na kakšen način politič je je ta zadeva, ta incident, do katerega je prišlo, vplival na politične odnose med Brazilijo in ZDA. Torej vidim, da ste tudi vi spostavili komisijo glede množstvenega nadziranja strani ZDA. Potem je sicer prišlo do pravičila strani ZDA, vendar me vseeno zanima, kako sedaj to vpliva na politične uh, odnose In zanima me, kako je potem to vse skupaj vplivalo na vaše gospodarske uh, odnose z ZDA, so na vse zadnje glavni trgovinski partner Brazilije. In sedaj me res zanima, kak, če je prišlo do kakšnih posledic, torej ne le na političnem področju, temveč tudi pri razvoju trgovinskih odnosov med ZDA in Brazilijo. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Sala Franka. Sedaj pa član odbora Libe, gospod Bronc. Hvala. V Združenem kraljestvu so direktori treh varnostnih služb dali vedeti, da so odkritja Edwarda Snowdena ogrozila naše eh, varnost, naše ljudi, ki delajo na področju varnosti in operativci MI5 in SA so uh, nam zagotovili, da nam ne bodo ničesar mogli povedati, kajti če bi nam kakšne podatke posredovali, za razliko od snov, da bi ogrozili našo varnost. Ali bi vi lahko enako ocenili razkritja snovdna? In ali mislite, da so takšne trditve, čež da, bi raz, da bodo ta razkritja pomagala k terorističnim dejanjem, nekaj, kar diskreditira tiste, ki bi poskušali kaj podobnega povedati in ali so namenjena samo zastraševanju ljudi. Morda bi naš parlament in brazilski parlament lahko preiskal takšne škodljive izjave in morda bi kaj takega lahko vključili tudi v uradno poročilo.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 v našem preiskovalnem odboru loteli tega. Najprej naj povem, da poročila še nismo dokončali, nimamo še sklepo, ampak prva stvar, ki jo bomo tu zapisali, je, da je brez dvoma prišlo do kršitve dostopta, dostopa. NSA je brez dvoma kršila eh, telekomunikacije med posamezniki pri nas. To smo že ugotovili. In o tem je odločilo tudi eno od ameriških sodišč, ki je obsodilo prestrezanje komunikacijskih eh, eh, stikov in eh, podatkov se strani agencije NSA. Ameriški državljani in nekatere inštitucije v ZDA se za zamudo morda odzivajo na te dogodke. Glede na prispevek ZDA demokraciji, pravic posameznikov in zasebnosti, je do malo odzivov prišlo. V Evropi in v Južni Ameriki so ti odzivi bili zelo odločni in žalčni, ampak sedaj je pomembno, da se to zgodi tudi v ZDA. Terorizem in boje proti terorizmu uporabljajo kot izgovor, kot razlog za zbiranje različnih vrst informacij, tudi gospodarskih poslovnih podatkov s strani ZDA. Naše naftno podjetje Petrobras naprimer nam je sporočilo, da so nekatere njihove strateške podatke in informacije nezakonito pridobili. Eh, šlo je za dražbo, za javni razpis, v katerem je sodeloval Petrobras z nekaterimi drugimi multinacionalkami na področju iskanja in predelave nafte. Obstaja torej cela vrsta pomembnih poslovnih stikov, kjer je prišlo do vohunjanja proti terorizem, boj proti terorizmom je vedno neke vrste ščit, za katerem se skrivajo tisti, ki zlorabljajo te uh, informacije in podatke. Gospodarske, strateške podatke pridobivajo nezakonito od naših držav. Vem, da imate vi težave pri spopadanju z tem. Naše izkušnje so zelo, zelo podobne. Kar dosti arogance je namreč prisotne v političnih institucijah, saj nekaterih v ZDA. Njihova gospodarska moč je velika, vojaška eh, moč in nadrejenost drugim je ogromna. Vse to so okrepili in povečali v zadnjih letih in menijo, da imajo pravico do nadziranja dogodkov, kjerkoli na svetu se to dogaja. Torej, vi imate težave to dopovedati američanom, mi imamo enake težave. Mi aha, spraševali ste o rezoluciji, ki smo jo pripravili skupaj za Nemčijo. Gre za simbolično gesto eh, predsednice Rusev in eh, kanclerke Merklove. Zakaj je šlo? Šlo je zato, da bi zelo jasno razkrili to področje in spodbudili posamezne države, da malce drugače začnejo gledati na svoje soočanje z vohunjenjem. Vsi moramo seveda eh, ščititi in varovati interese lastne države, ampak problem je, da tukaj ni nobenih meril, nobenih vrednot, ki bi ostale svete, ki bi jih še spoštovali. Gre kar za kakršnokoli poljubno uporabo in zlorabo spleta in programske kot strojne opreme, ko gre za kršitev zasebnosti posameznikov. To je sklep, ki ga bomo verjetno zapisali tudi v našem poročilu v zvezi z dogajanjem v Braziliji. Pravni okvir hočemo okrepiti, zakonodajo hočemo okrepiti, da bomo lahko zaščitili svoje državljane in naše trge. Senatorka Graciotin je že povedala, da gre za civilno pravo, civilno zakonodajno dejavnost, ki jo moramo okrepiti za zaščito državljanov, ko gre za uporabo spleta. Nova tehnologija se skoraj da vsak dan pojavljajo in obstaja velika nevarnost, da ne bomo mogli zaščititi lastnih ljudi pred njo zlorabo lete. Moramo razmisliti o tem, gre za globalno vas, s katero se tukaj soočamo. Razmisliti moramo o tem, kako bomo spremenili lastni odnos glede do razvijajoče se nove tehnologije. Torej, moramo na novo začeti razmišljati, neka nova paradigma in sistem vrednot je tisto, kar potrebujemo. Za nas vse gre za neke nove stvari. Vi v Evropskem parlamentu ste že leta 2001 Mm, ko ste ocenjevali program Echelon oziroma zadevo Echelon, naredili prvi korak v tej smeri. Za nas v Braziliji pa so to nove izkušnje. Seveda, od leta 2001 do 2013 se marsikaj spremenilo za naše države, za naše družbe. In danes je ta tehnologija še bolj pomembna, prisotna in kaže se na vsakem koraku. Prejšnji teden eh, v petek je bil naš gost predsednik Olond, ki je javno izrazil svojo solidarnost z eh, tistim, kar je v javnosti povedala predsednica Rusev v zvezi z umešavanjem v zasebne pogovore. Država Brazilija in naši prebivalci smo resnično bili šokirani, ko smo ugotovili, kako na nezakonit način prisluškujejo predsednici države, s katero imajo ZDA e prijateljsko, zgodovinsko gledano prijateljske odnose. No, gospodarsko gledano so naši odnosi z ZDA e še naprej normalni. Predsednica Rusev je bila povabljena na državni obisk, ki pa ga je zaenkrat ne, ne odpovedala, temveč preložila na kasnejši čas. Gre za vabilo predsednika Obama osebno. Eh, mislim, da je dobro, da je prišlo do te odločitve, zato ker je zaradi težav, ki jih imata dve državi, sedaj potreben resen in odprt dialog. Veleposlanik ZDA pri nas je objavil v časopisih, da ameriška vlada in predsednik Obama delata trenutno na tem, želita pregledati in spremeniti nekatere postopke, ki so bili uporabljeni. Ves ta pritisk na svetovni ravni, menimo, bo dal neke učinke. Imamo zgodovinsko gledano zelo dobre prijateljske in trgovinske odnose z ZDA in čim prej bi želeli, da se ti odnosi vrnejo v normalno stanje. Na celo področje spremljanja eh, obveščevalnih dejavnosti gledamo seveda v povezavi z telekomunikacijami in poskušamo postaviti vse v nek nov sodobnejši okvir. Brazilija kot država se sooča z mnogimi izzivi, imamo tudi druge težave in probleme in težko je posvetiti se in tudi finančno investirati eh, sredstva, ki so potrebna v boj proti kaznjivim dejanjem na spletu v boj proti tej vojni na internetu. To je odraz globalizacije, s tem se moramo pač soočiti in s tem tudi živeti. To, kar bomo naredili v parlamentu, pa je pripravili bomo celo vrsto priporočil vladi, ko gre za varovanje državljanov, ko gre za obvladovanje v, v, m, obveščevalnih dejavnosti, tako da bodo naši državljani ustrezno zaščiteni. Eh, ko gredo eh, na splet. Ampak moramo biti previdni. Nemčija ima supermodern sistem za zaščito, pa kljub temu so bili izpostavljeni v hunjenju. Celo eh, telef mobilnemu telefonu kanclerke Merklove so prisluškovali in Nemčija je tehnološko gledana precej pred nami, pa vseeno ni mogla zaščititi komunikacij celo svoje predsednice vlade in zato potrebujemo vašo pomoč. Združiti moramo napore in sile, tako da bomo z vašim poznavanjem in izkušnjami Evropskega parlamenta lahko skupaj napredovali, pri čemer bomo seveda spoštovali razlike in tradicionalne dobre odnose z ZDA. Najlepša hvala. Senator Ricardo Farassar, that was. Uh, hvala, gospod uh, senator Dresende Farassar. Hvala, senatorka Graciotinova. Res hvala, da ste nam predstavili to temo. Zelo smo hvaležni tudi za vaš čas. Mislim, da nihče več ne želi besede. Želite dodaten komentar eh, povedati, Ana? Da, naše prijatelje iz brazilskega senata bi rada nekaj vprašala. bilateralnih sporazumih, ki jih ima Brazilija z ZDA, recimo PNR, recimo v vašem sporazumu o PNR ali v drugih sporazumih, recimo v sporazumu boja proti terorizmu, ali menite, da bo vaša preiskava vplivala na te sporazume? Uh, V Evropskem parlamentu smo zahtevali prekinitev odločnih sporozumov, ki že veljajo. In prosili smo, da se te sporozumi prekinijo, dokler nijamo jasnega okvira glede varstva podatkov, ki bo skladen z našimi standardi glede varstva temeljnih pravic naših državljanov. Ali vi tudi morda razmišljate o podobnih ukrepih glede vaših dvostranskih sporozumov za ZDA? Hvala za to vprašanje. Da, dejansko proučujemo določene od teh sporozumov, jih analiziramo. Nismo prišli še do tega zaključka, da bi morda zahtevali prekinitev katerega koli teh sporozumov. Moramo zadevo bolj poglobljeno proučiti, preden da podamo kakšen to vrsten predlog kar zadeva naše odnose z ZDA. gospodarske odnose, trgovinske odnose. Tu ni bilo nekih velikih vplivov. In predsednica je to jasno povedala v parlamentu. Sveda, vlada je sprejela ukrepe, parlament je uh, vzpostavil eh, preiskovalno komisijo, vendar jasno je, da to vse ne sme vplivati na naše druge odnose z ZDA. Smo pa storili vse, kar je potrebno s tem v zvezi. Brazilska vlada poleg teh ki, um, ukrepov, ki smo jih že menjali, eh, sprema tudi nove ukrepe za spopadanje situacijo in uživamo eh, podporo zvezne vlade za naše preisk preiskovalno delo. Konferenca prihodnje leto bo zelo pomembna, torej ta konferenca bo potekala aprila. Senator Feraso je pravkar dejal, da ZDA ima veliko gospodarsko, vojaško in politično moč. ZDA imajo priladojoč položaj, vendar to ne pomeni, da imajo pravico, da prestreza mednarodne komunikacije. Dejstvo je, da splet leta 2001 ni imel teh zmogljivosti, kot jih ima danes, leta 2013. Leta 2020 pa bo internet še pomembnejši za ljudi. Tehnologije in IKT so zelo pomembne za vsakodnevno življenje ljudi. Torej, ko pripravljamo svoj zakonodajni okvir in ko pripravljamo mednarodne sporazume, moramo zagotoviti, da se spoštujejo ta načela. Moramo zagotoviti, da ima Brazilija in njeni državljani enake pravice kot Amerika oziroma ZDA in ameriški državljani. In torej mi menimo, da potrebujemo imeti e, enake pravice ob koncu bi dejal še to, da združimo svoje prizadevanja, da vse, kar rečemo mi kot brazilski parlament in vi kot evropski parlament, da to povemo skupaj, ker se bo to bolj upoštevalo, ker bo to imelo večjo moč. Menimo, da moramo jasno povedati, kako pomembno je, da sodelujemo v tej zadevi in da hodimo po isti poti. Za nas je zelo pomembno, da imamo ta dialog. Sedaj poteka postopek posvetovanj glede osnovnega eh, zahtevka za politični azil v Braziliji. Menimo, da bi lahko bilo mogoče mu podeliti ta azil. Uh, To je enostranska odločitev Brazilije, to ni povezano s trgovinskimi in gospodarskimi vidiki. Ne, tu gre za prijavo za azil. In naša tradicija je bila vedno takšna, da odobravamo oziroma podeljujemo to vrstne azile. Vi ste tu bliže Rusiji. In zanima me, kaj Evropski parlament meni o tem. Ali nam lahko kaj poveste, eh, glede tega, ali bi lahko vi sprejeli takšno prijavo za azil? Mm, bolje, da se lotimo teme Rusije. Hvala za vaše prispevke. Morda lahko eh, zaključimo tam, kjer smo začeli in sicer zagotoviti, da imamo. Eh, precejšno simetrijo pri svojem delovanju. Hvala, da ste nam predstavili to, kar se dogaja v Braziliji. To nam res koristi. In torej vidim, da ste res preučili, kar smo delali tudi glede primera Ešelona in gotovo si lahko med sabo pomagamo. Februarja bomo se znova srečali in res nas zanima, kako obravnavate določene druge zadeve in seveda imamo veliko, veliko skupnega glede obravnave neameriških državljanov in res hvala za vaš čas, res smo zelo veseli eh, za naše stike in seveda bomo še naprej v stikih. Hvala. it was important uh, to answer our, uh, the questions that our Mislim, da bi morali odgovoriti na vprašanje naših kolegov. Torej, počakajte. Izvolite. Kot mi je znano, večina držav članic ni dobila uh, zahtevka oziroma vloge za azil. Mislim, da v določenih državah so nekateri dejali, da bi mu morali ponuditi azil, vendar mislim, da ni prišlo do nobene uradne vloge za azil strani Snowdna. Ameriški kongresniki so danes, oziroma danes smo se povali o tem, ali bi, danes smo se povali za američani in smo jim povedali, da obstaja možnost, da se nam bo Snowden pridružil preko telekonference, vendar eh, so bili zelo eh, razburjeni glede tega, ker so dejali, da on ni žvižgač, temveč izdajalec. Mi Torej smo se seznanili eh, z njihovimi stališči, vendar Evropski parlament si želi stika z njim, zato bomo imeli stik z njim preko videokonference. Hvala, hvala še enkrat vsem za vaš čas in hvala poslancem, ki ste prišli na to predstavitev in hvala tudi tolmačem za njihov čas. Hvala. Gospod Brons, postopkovno vprašanje. Uh, Razumem, da se dogodek nadaljuje jutri, vendar to ste se odločili šele v petek in to sem jaz izvedel šele včeraj in sem organiziral svoje potovanje domov. Upam, da jim boste lahko opravičili mojo odsotnost. Mislim pa, da bi načeloma morali poslance pravočasno obveščati o sestankih. Res skušamo eh, biti čim bolj pregledni, zato da bi čim prej si izvedeli in bi imeli čim več poslancev na sestankih. Mm, mm, mislim pa, da je prišlo do težav. Morda delovni dokumenti niso prišli pravočasno. Eh, torej, morda je prišlo do takšnih težav. No, mislim, da je prišlo do določenih težav ravno pri tem prenosu. Sekretarijat si res prizadeva pri sestavi programov in mislim, da moramo res uh, priznati, da si res prizadevajo za dobro organizacijo našega preiskovalnega dela. In seveda vas skušamo čim bolj učinkovito in čim hitreje ob, obveščati v sestankih, eh, torej toliko odgovor na vaše vprašanje. Hvala.